regionalnih organov v evropskih strukturnih in investicijskih skladih. Besedo dobi gospa Iskra Mihajlova. Благодаря ви, господин председател. Уважаеми господин председател. Налепша хвала, господ председующи. Госпа комисарка, колеги, цен колеги, дами и господи. zakonodaja v zvezi z regionalno politiko terja od držav članic, da oblikujejo ustrezne politike za izvajanje posvetovanja z regionalnimi in lokalnimi organi za sklenitev partnerskih sporazumov. Res je, da so lokalni in regionalni organi v praksi veliko bliže našim državljanom, tesneje so v stiku z njihovim dejanskim življenjem in zato tudi na boljšem mestu, da oblikujejo politike, ki imajo neposreden vpliv na naše državljane. Zato so tudi zelo odgovorni za konkretno ustvarjanje politik na področju zaposlovanja, energetike in podobno. Po drugi strani pa ti organi ne dobivajo dovolj eh, finančnih sredstev, potrebovali bi več proračunske podpore za izvajanje številnih programov. In že samo izvajanje kohezijske politike terja posvetovanje z regionalnimi in lokalnimi organi oblasti, vendar je ta stopnja posvetovanja zelo različna od države do države in evropska zakonodaja se izvaja zelo različno. E, zelo različno je tudi to posvetovanje in vpliv regionalnih in lokalnih organov med federalno urejenimi državami in tistimi, ki niso federalno urejene gre pogosto tudi za to, da je treba ukrepiti administrativno podporo regionalnih in lokalnih organov oblasti, da bi lahko bolje izvajali programe. To velja seveda tudi za črpanje iz kohezijskih in strukturnih skladov. Regionalni in lokalni organi so gonilna sila regionalnega razvoja. Tu se marsikaj začne, pa tudi konča. In sama sem se zelo zanimala za to področje že dolga leta, tako da lahko rečem, da imamo dobre nove politike in eh, tudi eh, regionalno sodelovanje je od leta 2015 bolje napredovalo zaradi sklepov sprejetih na svetu ministrov pristojnih za to področje. Vendar bi morali s tem še nadaljevati, morali bi skleniti poseben pakt za oblikovanje konkretnih strategij, ki bodo koristile našim državljanom. In ne nazadnje, Lokalni in regionalni organi imajo tudi zelo pomembno vlogo pri oblikovanju čezmejnega sodelovanja, pri širjenju koristnih pobud za sodelovanje. In v tem kontekstu bi rada, da komisija odgovori na naslednji vprašanji, ki sta bili oblikovani v odboru regij tega parlamenta. Prvo, kako namerava na konkreten način komisija podpreti regionalne in lokalne organe? da bi okrepila njihovo vlogo in vpliv pri upravljanju evropskih strukturnih in investicijskih skladov v obdobju 2014 do 2020 ob ustreznem upoštevanju njihovih pristojnosti in posebnosti posameznih držav članic z namenom ustvariti gospodarsko rast in trajnostna delovna mesta. Drugo vprašanje, ali namerava komisija organizirati javno posvetovanje na temo krepitve vloge regionalnih in lokalnih organov, na podlagi katerega bi lahko potem nastala posebna pobuda komisije. In v luči tega bi rada še enkrat poudarila, da je odgovor na ta vprašanja zelo pomemben ne le za odbor regij, temveč za celoten parlament in za izvajanje kohezijskih politik, ker je to vse tesno povezano in tudi ključnega pomena za uresničevanje ciljev, ki zadevajo ustvarjanje novih delovnih mest za poslovanje in nadaljni razvoj regij v duhu razvoja kohezijske politike po letu 2020. Gospa komisarka, pričakujem vaš konkreten odgovor in se naprej veselim razprave. Ora per la Commissione. Hvala lepa v imenu komisije, pa besedo dobila, dobi gospa Korina Krecu. Prezidente, doamna prezidente Mihajlova, sima zmembi je parlamentul evropen. Uh... Najlepša hvala. Zelo sem zadovoljna, da lahko spregovorim na temo vašega ustnega vprašanja. Uh, in zahvaljujem se odboru regiji za to vprašanje. To vprašanje se osredotoča na ulogo eh, regionalnih eh, in lokalnih organov oblasti v smislu kohezijske politike in nadaljnega razvoja regij. Eh, kot sami veste, si močno prizadevamo, da vsak dan čim tesneje sodelujemo z regionalnimi in lokalnimi organi, ker se zavedamo njihove pomembne uloge pri izvajanju številnih programov Evropske unije, ki so zelo pomembni zato da se Evropska unija približa svojim državljanom in da se uvede tudi boljše sodelovanje. Prav tako pa nam bo to omogočilo tudi boljše črpanje sredstev iz skladov v praksi na terenu samem. Tu gre za pomembna vprašanja. Eh, ravno zaradi tega, ker so regionalni in lokalni organi najbližje prebivalcem v določenem regionalnem območju in vedo, kaj se da izvesti, česa se ne da, kaj so najbolj pereči problemi in tako lahko močno vplivajo na ustrezno oblikovanje politiki zadeva določene regije. Zato je treba seveda stalno spodbujati tudi države članice, da ustrezno izvajajo obstoječe politike, Prav tako pa je treba bolje izvati tudi že obstoječo zakonodajo. Pri tem priznavam pomembno vlogo Evropskega parlamenta, ki je eh, nenehno opozarjal, da je treba razviti temeljna načela za boljše partnerstvo v prihodnje, tako da bodo prebivalci preko svojih lokalnih in regionalnih organov imeli večji vpliv na oblikovanje politik, ki jih zadevajo. Torej je treba povdariti to načelo partnerstva, ki je zelo pomembno, ki je ponekod bolje razvito kot drugod, ampak s tem je treba v vsakem primeru nadaljevati in Zagotavljam vam, da imajo regionalni in lokalni organi še nadalje zelo pomembno mesto, ne le v operativnem delu sklepanja partnerstv in sporazumov, temveč tudi v njihovem izvajanju. Komisija ravno kar izvaja študijo ki se nanaša na izvajanje različnih partnerskih programov za obdobje 2014-2020 bodo rezultati te študije zelo pomembni. Študijo pa boste lahko videli v nadaljnih nekaj mesecih. Eh, vi ste že zelo aktivno sodelovali pri tem, gospa Mihajlova, in eh, eh, lahko vam zagotovim, da bomo še nadalje uporabljali pomembna sredstva za razvoj regionalnega sodelovanja. Kot veste, je bilo že leta 2014 namenjenih veliko sredstev v ta namen in prvič se je zgodilo, da je prišlo do takega neposrednega financiranja ravno v primeru Rige. In eh, s tem smo ravno hoteli poudariti vlogo mest in njihovo pristojnost, da sama odločajo o tem, kaj je pomembno in kaj je prednostno za njihove prebivalce. V tem želimo tudi poudariti sodelovanje javnega in zasebnega sektorja, kjer je treba aktivno vključiti tudi civilno družbo. Sedaj tesno sodelujemo tudi z nizozemskim predsedstvom sveta, tako da se lotimo zadev še konkretne, še zlasti kar zadeva mesta in njihov vpliv na razvoj ustreznih politik Evropske unije, kadar gre za eh, socialno vključenost, tudi za socialno vključenost eh, priseljencev. Zato imamo tudi znam primer iz Rige, poznamo tudi Amsterdamsko deklaracijo in kot sem pravkar povedala, je nizozemsko predsedstvo dalo še zlasti pomemben podarek ravno temu področju svojega delovanja in eh, v Amsterdamu je organiziran sestanek, kjer se bodo srečali predstavniki regionalnih in lokalnih organov in eh, še naprej bomo eh, poskušali spodbujati države članice, kajti marsikdaj je prišlo ravno do odklonilnega odnosa držav članic, ki je nekoliko zaviral razvoj te pobude, tako da sedaj še zlasti delujemo na krepitvi sodelovanja med župani evropskih mest, kar se je še zlasti izkazalo za koristno sedaj v času begunske krize, nekateri uh, župani so odigrali pomembno vlogo, ker so se morali na hitro odločati in sprejemati zelo pomembne odločitve za svoja mesta v pričo velikega navala beguncev. Mestom, ki so še posebej izpostavljena temu valu, pa je treba še dodatno pomagati. To velja tudi za pomoč regionalnim in lokalnim organom in upam, da se strinjate z menoj, da ni vse v denarju, da vsega ne moremo rešiti samo s sredstvi iz evropskih skladov. Eh, je pa pomembno, da razmišljamo v smeri koristnega črpanja sredstev, vendar. Mi, ki sedimo v Bruslu, ne moremo vedno videti vsega in vplivati na vse, zato je pomembna uloga uh, držav članic in lokalnih in regionalnih organov oblasti samih, ker imajo veliko večjo možnost povezati se z evropskimi državljani kot veste, vse to terja učinkovito javno upravo, eh, krepitev zmogljivosti lokalnih eh, organov in krepitev financiranja za obdobje do leta 2020. Pripričana sem, da bodo ukrepi, na katerih trenutno dela komisija, bistveno prispevali k razvoju teh politik, še zlasti pri zaposlovanju in ustvarjanju novih delovnih mest. Hvala lepa. Prehajamo na govornike v imenu političnih skupin. Najprej v imenu skupine ELS, gospod Van Nistelrooy. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospa komisarka, hvala za vaš pozitivni pristop, ampak vseeno imam tri pripombe. Kot prvo, V regijah je treba pogledati, kaj se dejansko dogaja. Vidim, da prihaja spet do poskusov nacionalizacije vseh politik in eh, vse politike, ki jih imamo, se ne izvajo enako, niti neustrezno v vseh državah, članicah, eh, regionalnih in eh, lokalnih organov pogosto ne jemljajo dovolj resno, niti ne kot enakopravne partnerje pri izvajanju določenih politik, kaj šele pri njihovem oblikovanju. Potem je tu še vprašanje kodeksa ravnanja, o katerem stalno govorimo. In Tu je zdaj še vprašanje prihodnjega razvoja. Vi ste rekli, da izvajate študijo na tem področju. Eh, mi pa bomo pritisnili na to v smislu člena 16.3. Sam bom kot poročevalec še zlasti poskrbel za to, da se ta tematika obravnava podrobneje. Zato eh, od vas zahtevam, da upoštevate željo tega parlamenta, da se upravi javna razprava na to temo. Hvala naprej. Progresista, socialisti. V imenu skupine Alde, gospa Breso. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Gospa komisarka, kolegice in kolegi. Mislim, da je ta razprava res primerna, prav tako ta resolucija in hvala lepa, gospa komisarka, da ste še enkrat potrdili in poudarili vlogo lokalnih in regionalnih oblasti, še posebej mest, ko gre za upravljanje kohezijske politike. Mi vemo, da je kohezijska politika danes ključni inštrument investicij Evropske unije, tudi Junkerjev načrt tega ne spremeni. V prihodnem programskem obdobju, o katerem se bomo kmalo začeli pogovarjati, mora to absolutno ostati nespremenjeno. In tu imamo določene pomislike, določene skrbi. Namreč, če eh, se globalni proračun ne poveča, je več kot očitno, da bodo vse večje zahteve pomenile, da se bodo razpoložljiva sredstva zmanjševala na drugih področjih. In dejstvo je, da mora kohezivnost upoštevati tudi vprašanje konkurenčnosti in lokalne in regionalne oblasti morajo ostati v ospredju tudi mm, od samega začetka priprave projektov. Seveda je pomeno, da ostajajo uh, jasne povezave med posameznimi strukturnimi in kohezijskimi programi in uh, skladi in zato prosimo, da ostanete zagovornik tako lokalnih in regionalnih oblasti in pa tudi obstoja teh programov. Hvala lepa v imenu EKR, gospod Piotrovski. Hvala lepa, Evropska unija se je zadala za cilj uravnotežen razvoj. To je eden od pogojev tudi za, za odpravo internih razlik in tudi za konkurenčnost na globalnem trgu. Vse več sredstev naj bi torej prišlo do najrevnejših regij, ampak pogosto imajo lokalne oblasti težave z eh, črpanjem že odobrenih sredstev. Prav tako se sprašujem, ali je sploh smiselno zaprositi za ta sredstva, kajti velika uh, ovira je tudi uh, sofinanciranje. In uh, za obdobje 2014-2020 je DDV tudi strošek, ki bi moral biti upravičen uh, pri projektih. Zato je pomembno, da se spremeni uredba parlamenta in sveta iz leta 2013. V moji regiji eh, na Ljubelskem lokalne oblasti že dlje časa zagovarjajo takšno rešitev in pa tudi krepitev fleksibilnosti, ko gre za koriščenje sredstev, ki so namenjena naprimer za raziskave in eh, razvoj v podjetjih, kajti s tem bi zagotovili spodbudo za globje sodelovanje med eh, gospodarstvom in znanostjo. hvala lepa v imenu skupine alde gospod jakovčič. hvala gospod predsedujoči. najprej se želim zahvaliti eh, gospe mihajlovi in tudi vsem kolegicam in kolegom, ki so podprli to pobudo. Sam sem velik del svojega življenja posvetil ravno krepitvi lokalnih in regionalnih organov, močnejša vloga mest, regij, pokrajin sploh je zame vedno pomenila izboljšanje kakovosti življenja za vse. Tisto, kar bi rad posebej poudaril, pa je, da načelo subsidijarnosti nima nikakršne alternative. To je nekaj, kar moramo izvajati dosledno in to je tudi jasna praksa, ki nas navaja na to, države, ki so najbolj decentralizirane, naprimer Danska, imajo najvišji standard, najbolj razvite so, medtem ko zelo centralizirane države, kot naprimer moja Hrvaška ali pa Grče, imajo velike težave z razvojem. In s tem gre z roko v roki nekaj drugega, kar je ključnega pomena. To je eh, absorpcijska zmogljivost. Torej, pogosto se dogaja, da imamo zelo Eh, centralizirane države, ki nimajo absorpcijskih zmogljivosti. Zato si močno prizadevam za neposreden pristop mest in regij do evropskih skladov. Pogosto prihaja do političnih tekmovanj med nacionalnimi in lokalnimi in regionalnimi organi oblasti. Če pa bi imeli možnost neposrednega dostopanja do evropskih skladov in drugih virov financiranja na evropski ravni, sem prepričan, da bi nam uspelo izboljšati bistveno kakovost življenja v številnih mestih in regijah Evropske unije. Temu bi dodal še potrebo po kakovostnem čezmejnem sodelovanju, financiranju tega sodelovanja, izmenjavo izkušenj, naprimer imamo tudi zelo eh, kakovostne primere dobrega sodelovanja v Alpsko-Jadranski regiji in naj zaključim s tem, da sem prepričan, da bo zravno z obravnavo tega vprašanja komisija imela boljši dostop do dejanskega stanja razvoja po regijah. V imenu skupine GUE NGL, gospod Papadimulis. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Gospa Kreto, resnično potrebujemo kakovostno izvajanje zakonodaje, ki se nanaša na regionalne in lokalne organe, še zlasti, kadar gre za porazdelitev sredstev skladov, še zlasti sklada za regionalni razvoj. In sam sem tudi prepričan, da bi morali lokalni in regionalni organi dobiti večji delež sredstev tudi iz strukturnih skladov. Potrebujemo več pomoči, več tehnične pomoči strani komisije. V izjavi komisije se sicer pogosto sliši, da sodeluje z državami članicami, z mesti, z lokalnimi, regionalnimi organi, ampak očitno ni do, to dovolj. Treba je storiti več tudi s pomočjo tehničnih oblik pomoči, še zlasti pa to velja, kot smo že slišali danes v primeru otokov. To pa se potem nanaša tudi na problematiko reševanja eh, problematike beguncev. Pri nas se naprimer velika mesta, kot naprimer Atene, soočajo tudi z velikim navalom beguncev in to pomeni, da potrebujemo tehnike, da bi se spopadali s tem in povečati je treba tudi vlogo lokalnih organov. najlepša hvala gospod predsedujoči gospa komisarka kolegice in kolegi ravno pravi čas je da se ukvarjamo s tem vprašanjem še zlasti v luči pričujoče gospodarske krize ko je življenjski standard evropejcev vedno slabši. Če ne bomo začeli nujno izkoriščati vseh potencijalov, ki nam jih nudijo regije, in mesta bo v kratkem prizadeta tudi notranja struktura naših držav članic. Potrebujemo praktično izvajanje številnih mehanizmov, eh, ki sicer v teoriji obstajajo, treba je spodbujati spremembe in čezmejno sodelovanje, še zlasti v smislu izmenjave dobrih praks. To pa pomeni tudi aktivnejše vključevanje regionalnih in lokalnih organov v odločanje. Zato je treba spodbujati tudi države članice pri oblikovanju metodologij za uh, ocenjevanje in spremljanje učinkovitosti sprejetih uh, ukrepov. To bi morala storiti že komisija na evropski ravni. Uh, Eh, namreč nimamo še celovitega pregleda vpliva regionalnih in lokalnih organov na odločanje na nacionalni ravni, naprimer, kaj šele naprej. Potem je pa od tega odvisno tudi razpolaganje z določenimi viri in sredstvi. Eh, regionalne politike bi se morale oblikovati v tesnem sodelovanju z nacionalnimi organi politikami, z odločanjem na nacionalni ravni. In zato je pomembno tudi sklepanje različnih oblik eh, partnerstva. Namreč čutimo pomankanje pravega partnerstva med centralnimi, regionalnimi in lokalnimi organi oblasti. Ponavadi gre zgolj za formalnost. In eh, čeprav so regionalni organi in lokalni organi najbližje ljudem in dejansko poznajo njihovo stanje in potrebe, se jih le malo upošteva. Zato mislim, da bi se sedaj lahko nekaj naučili tudi iz učinkov priseljeniške krize. Gospod Amato, hvala lepa, gospod predsedujoči, kolegice in kolegi. Kohezijska politika, če hoče biti uspešna, mora biti skupna in temeljiti na konstantnimi povezavami z različnimi ravni, od evropske ravni do lokalne ravni tako kot je danes eh, načrtovana in kako se je izvaja, ne prispeva k smanjševanju razlik med regijami v Evropi. Na ravni regionalnih oblasti obstaja velik problem, kar zadeva administrativno sposobnost in eh, izvajanje. Veliko je mm, nepotrebno potrošnega denarja tudi v moji državi. Vse to močno eh, škoduje družbeno-ekonomskemu razvoju in tudi celotni kohezijski politiki. Kar pa zadeva preteklo programsko obdobje, pregledati moramo samo, eh, kako preprečiti podobne težave v prihodnje. Pomembno je, da se zavedamo, do kakšnih eh, neverjetnih pospeškov je prišlo pri razvoju projektov v zadnjih eh, mesecih. Operativni programi so glavni razlog kritik in ti programi so zopet našli svojo pot tudi v to obdobje. Pomembno je, da se upravljalne organe čim prej tudi pripravi k objavi razpisov. Tudi Evropa tu nosi svojo odgovornost. Ekonomsko upravljanje in pa način izračuna primankljaja je tudi problematičen. Naša skupina ustraja na teh problemih in na njihovi rešitvi in tudi številni drugi menijo enako. Italijanska eh, vlada pod vodstvom eh, Rencija se zdi, da se Eh, tudi s tem strinjam, ampak dejstvo je, da gre zgolj za neko predvolilno obljubo. Dejstvo je, da ne gre za vrčevalno politiko, eh, ki bi bila tista, ki bo zagotovila dobro kohezijsko politiko. V imenu skupine Narodni soboščin, gospod eh, Stogar. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, lepo pozdravljeni vsi skupaj. V dveh mesecih bomo imeli referendum o sporazumu z Ukrajino in prejšnji teden smo se pogovarjali tudi eh, o investicijah. Eh, nekateri so investirali celo velike zneske v kampanje pred referendumom za tako imenovano jaz yes kampanjo. Budimo za. Uh, Ampak to so zadeve, s katerimi je lahko manipulirati. Eh, lahko rečem, da je nizozemska še vedno med državami, ki imajo manj razvite in nerazvite regije, ampak te so upravičene do dostopanja do posebnih oblik pomoči in skladov. In zdaj ne vem, morda bi lahko komisija prispevala pomembna sredstva v druge kampanje modri karton imate, boste odgovorili. Gospod Vanestroj. Čisto kratek bom. Namreč ob teh vaših pripombah, da je nizozemska eh, nerazvito demokratično območje, ne vem kako lahko to sploh rečete. Uh, Eh, svojim sodržavljanom, ki jih tukaj pravzaprav zastopate. Namreč tukaj govorimo o regionalni politiki, res ne vem, kaj ste hoteli povedati s tem. Gospod Eterič, potem boste pa lahko odgovorili na obe mnenji. Um, hvala ker ste sprejeli moje uh, vprašanje gospod stuger govorili ste o referendumu in velikem biznisu ki se odvija uh, s to kampanjo za uh, ne vem ali mm, se zavedate kako pomemben bo vpliv rezultata na celotno evropsko unijo ali imate v zvezi s tem sporočilo za državljane združenega kraljestva morda ja voorzitter dank u wel nou kijk ob moment. Da, hvala predsedujoči. Poslušajte. Če lahko veliki eh, investitorji eh, skrbijo za to, kako se bo iztekel referendum na nizozemskem in lahko ukrepajo in financirajo kampanje brez upletanja, uh, organov oblasti, potem ugotavljam demokratični deficit na nizozemskem. Ta primankljaj je očiten in zato mislim, da se moramo resno lotiti tega pojava. Sedaj pa še odgovor na drugo vprašanje. Seveda nizozemci vidijo ta referendum kot možnost, da izrazijo svoje frustracije nad Evropsko unijo, da dajo svojim pomislekom glas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 Evropo. Vendar v resnici temu ni tako, ker gre veliko krat za čisto izkoreninjene eh, organe na lokalni in regionalni ravni, ki nimajo zadostnih pristojnosti, ki se jih ne upošteva dovolj. In eh, tisti, ki bi se radi aktivno ukvarjali s svojo regijo, so pogosto brez moči in brez eh, podpore. Žal se to dogaja marsikje in tudi pri nas. Trenutno vlada ukrepa čisto po svoji in med drugim trenutno močno škodi kmetom. Ravno v času, ko bi potrebovali več kmetijstva, bolje delovanje kmetijstva in porazdelitev sredstev, ki naj bi bila temu namenjena tudi iz evropskih skladov, pa je nepregledna in težko sledimo tem sredstvom, kam se porazgubijo. In ravno zaradi teh različnih neusklajenih politik, tudi politike levice, imamo vedno več škode. Hvala lepa, gospod Celer. Gospa komisarka, predsedoči, vemo, da lokalni in regionalni organi igrajo pomembno vlogo pri doseganju ciljev Evropske unije, kot je to v strategiji Evropa 2020. Lokalni in regionalni organi imajo veliko odgovornosti pri premagovanju trenutnih izzivov, kot je namestitev beguncev, njihova integracija in pomoč migrantov. Zato je torej zahteva Evropskega parlamenta taka, da bi občine in regije se še bolj vključevale v operativne programe in projekte znotraj evropskih strukturnih skladov. Ugotoviti moramo, da nam to ni uspelo v polni meri. Pet odstotkov, ki je predvidenih za urbane projekte, se ne namenja vedno za projekte v mestih. Poziv komisiji svetu in državam članicam pri izvajanju strukturnih skladov pri regionalni politiki in lokalni politiki. Potrebno je bolj upoštevati lokalne in regionalne ravni, kajti tam nastaja evropska politika in lahko tako otipljivo naredimo tudi evropsko kohezijsko politiko. Hvala lepa. E, modri karton je tu za vas. Boste odgovorili? Gospod Zan, imate besedo najlepša hvala ker ste mi dali to priložnost strinjam se s tem da je treba vključiti regionalne in lokalne organe eh, aktivne je v porabo in črpanje sredstev iz teh skladov ampak imam vprašanje kako bomo odpravili eh, sedanje oblike izvajanja teh politik, ko gre v bistvu za strankarske interese in umešavanje politike v področja, kamor pravzaprav ne sodijo. Äh, torej, tudi na lokalni in regionalni ravni igra politika določeno vlogo. Vendar pa kako se potem sredstva razporedijo, ki jih imamo v strukturnih skladih, to je zapisano v uredbah. In teh uredb se je potrebno držati. Politiki se morajo tega držati. Nisem bil seznanjen, da bi najkje zlorabljali sredstva za strankarsko politiko. To bi seveda bilo napak in to je potrebno potem tudi obsoditi. La parola onore Mascur. Gospod Mascur ima besedo. Mikro, si lupe. Vključite mikrofon, prosim. Hvala, mikro. Hvala, gospod predsedujoči. Kolegice in kolege, vesel sem, ker vidim, da se ta živahna razprava končno ukvarja z regionalnimi in lokalnimi organi, ker imajo pomemben vpliv na razvoj in to je tudi pomembno za razvoj politik mestnega razvoja. Kot eh, veste, velika, velik odstotek eh, evropskih državljanov živi v mestih in temu je treba posvetiti posebno pozornost. Določene eh, regije pa so bile žal priča eh, rušilnim učinkom finančne krize na svoja mesta, tudi na razvoj najbolj odmaknjenih regij in otokov, ki so sedaj še dodatno prikrajšani. Torej je treba najprej ohraniti duh teritorijalne solidarnosti, tega ne smemo postaviti pod vprašaj niti v težavnih pogojih krize pomagati je treba našim eh, različnim območjem, da se razvijajo, pri tem pa je treba spoštovati tudi načelo eh, subsidijarnosti, tako na evropski ravni, kot na ravni posameznih držav članic. Hvala lepa. Sedaj pa ima besedo gospod Benito Zuljaga. Najlepša hvala. Kot vidimo, se v Evropski uniji veliko govori o razvoju regij, obstajajo smernice za to, kako bi bolj pomagali našim državljanom, izboljšali zaposlovanje, ampak potrebujemo dovolj investicij, da bi to uresničili. To zadeva tudi civilno družbo, ki je tudi najbolje umeščena v to strukturo, da lahko dejansko prepoznava potrebe prebivalstva in eh, se aktivno vključil v projekte. Zato ne smemo eh, v teh časih krize še nadalje omejevati sredstev iz skladov, to je še zlasti pomembno za razvoj podeželja, ker ti skladi financirajo zelo pomembne projekte, ki pomagajo ravno najbolj prizadetim regijam. Torej, Uh, gospod Eterič, hvala lepa. Gospa komisarka, videti je, da ste poštena in razumna oseba, zato vam bom sedaj vam, da nam boste lahko pomagali. To zadeva mojo regijo. Torej, v Zahodnem Midlencu, v Združenem kraljestvu smo bili prisiljeni v to, da imamo neke vrste kombinirano upravo, ki pa je bila oblikovana samo z namenom, da se črpajo sredstva iz skladov Eh, Evropske unije. To je bilo storjeno za zaprtimi vrati, nihče ni izvolil teh organov, nihče točno ne ve, kako to deluje, ampak prizadeva cele regije in mesta. Tako da bi vas rad pozval, gospa komisarka, da vi s svojim osebnim delovanjem vplivate na to, da bi se v tej regiji lažje in bolj pregledno dostopalo do sredstev evropskih skladov in tu sem hotel biti z vami popolnoma odkriti, ker gre za zelo pomembne projekte, ki jih sedaj ne uspemo financirati in bi zelo pomagali pri regionalnem in lokalnem razvoju. Gospod Eterič, gospod Eterič, modri karton, boste sprejeli vprašanje? Gospod Cuger, imate besedo. Ja, voorzitter, dank u wel. Meneer Etterich, ik ken u als een, eh, een, een afgevaardigde die. Uh... Hvala lepa. Gospod Eterich, vem, da ste očitno poslanec, ki je v zelo tesnem stiku s svojimi voljivci. In eh, sam bi vas rad vprašal kot nizozemec, kaj menijo pri vas ljudje, ki so v zadnjih letih izgubili delo, ki so zadolženi, eh, ki morajo plačevati davke, kako oni gledajo na Evropsko unijo in regionalni razvoj, ali sploh poznajo ta koncept regionalnega razvoja, ali vedo za to. Hvala vnaprej za odgovor ljudje v west midlands ne razumejo tega koncepta razumejo da je to del kohezije za lajše evropsko upravljanje menijo pa da morajo biti bolj svobodni in ker so velike večine glasovali za mojo stranko in običajno to počnejo si želijo da bi EU pomagala tega pa ne počne in sedaj z brezposobnostjo, z vedno nižjimi plačami zaradi nenadzorovanega priseljevanja, povzročajo zagrenjenost pri voljivcih v mojem kraju. Želijo si biti bolj svobodni. Hvala. Briwa. Gospod Briwa. Mikrofon, prosim. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Zelo pozorno sem prisluhnil temu, kar dela gospa Korina Krico in eh, moram reči, da me nekoliko skrbi. Uh, Namreč eh, smo na nekakšni prelomnici, ko gre za prenos pristojnosti iz držav članic. Kajti to, kar želite doseči, je, da regionalne oblasti nadomestijo države članice. Korina Krecva je to na nek način celo priznala, kajti dejala je, da je na področju sprejemanja migrantov včasih eh, treba upoštevati stališče regij Eh, ki je morda drugačna od stališč držav članic. In to je nespremljivo. Zato me zanima, kakšna bo v prihodnje uloga, politična uloga držav članic, če bodo te v nekem skrajnem razhajanju v stališčih z neko, nekim lokalnim ali regionalnim organom. Prehajamo na prostor razpravo. Ogromno se vas je javilo, verjetno vsem ne bom mogel dati besede. Približno 15 prošenj imam za besedo. Prvi pa je gospod Novakov. Благодаря, господин председател. Госпожо еврокомисар. Hvala lepa, predsedujoči, komisarka. Rad bi čestital gospodu Van Nistelrooju pri pripravi resolucije. Prav tako bi se rad zahvalil gospodinu Mihajlovi za podporo tej pobudi. 80 odstotkov evropskega proračuna je v pristojnosti držav članic. Velik del tega gre v mesta za projekte, ki se tam izvajajo pogosto pa se potem veliko sredstev ne porabi za projekte. Še slabše kot ne imeti denarja je imeti denar, pa ne vedeti, kam ga naložiti. Zato je potrebno podpreti mesta v celoti pri pripravi projektov, pri izvedbi pri nadzoru, pri upravljanju. Potrebno je zagotoviti prožno upravljanje. Veliko držav ne mora izvajati projektov, ker nimajo sredstev. Zato moramo torej imeti določene mehanizme, ki bodo to nadomestili. Prosim, če se res držite predvidnega časa, kajti sicer ne boste vsi dobili besede, gospod Kocolino. Samo eno pripombo bi imel. Že nekaj časa prihaja do postopne krepitve moči regionalnih in eh, lokalnih oblasti, mest, eh, tudi, predvsem tudi makroregij in zdaj tako imenovana urbana agenda. In vse to se odvija tudi s spremembami načina upravljanja na ravni Evropske unije, s Evropski semester, reformni programi in pogojevanje vloge subsidijalnosti s kohezijsko politiko. To sta dve usmeritvi dve tendenciji, ki verjetno zahtevata dodatno razmišljanje, tudi zato, da bi razumeli, kakšna je nova razsežnost kohezijske politike, predvsem vloge lokalnih oblasti. In uh, to je nekaj, o čemer bo potrebno še več razmisliti, da ne bi v prihodnih mesecih in letih imeli opravka z dvema pojavoma, ki gresta v ločeni smeri. Hvala lepa. Lokalna in regionalna tijela najbolje. Lokalni in regionalni organi se najbolje seznanjeni z problemi, s katerim se soočajo lokalne prebivalce. Na to mislim, da moramo imeti več eh, besede pri strukturnih in investicijskih skladih. V nekaterih državah članicah takni, takšni organi žal nimajo potrebnih kapacitet, niti ne izkušen za upravljanje s takšnimi programi. Večje, bolj razvite Članice, ki že desetletja negujejo načelo decentralizacije in krepijo tudi sposobnost lokalne in regionalne samouprave, so z tega vedika v velike prednosti pred eh, malimi, novimi, slabše razvitimi državami članicami. Zato menim, da bi morala komisija spodbuditi države članice k decentralizaciji in k izmenjavi najboljših praks, ko gre za lokalni in regionalni eh, samopravni razvoj, zato da se bo v prihodnje lahko zagotovilo v neposredni bližini državljanov tudi razvoj njihovih življenjskih pogojev. Hvala lepa, gospod Radoš. Hvala lepa, gospod Zopred. Hvala lepa, gospa predsedujoča, gospa komisarka. Najprej zahvala kolegom iz odbora za regionalni razvoj, ker so sprožili to zelo pomembno temo. Vsaka investicija iz vsakega sklada seveda na koncu konča v neki regionalni, v neki lokalni skupnosti. Zato je pomembno, da te sodelujejo. Z tega vedika se strinjam in podpiram predloge kolegov, da lokalne in regionalne samopravne entitete eh, tudi sodelujejo eh, pri izvajanju kohezijskih in strukturnih skladov in da sodelujejo tudi pri določanju pravil, po katerih lokalne in regionalne entitete lahko sodelujejo pri izvajanju teh skladov in sicer pod enakimi pogoji, brez strankarske diskriminacije in brez regionalne diskriminacije, kar se tudi dogaja. In prav tako komisijo pozivam k temu, da predstavi ukrepe, ki bodo omogočili izvajanje tega mehanizma. Na ta način bi bilo koriščenje evropskih eh, sredstev bistveno uspešnejše, kot je bilo do sedaj. Hvala lepa, gospa Maletič. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Lep pozdrav še enkrat, gospe komisarki. Jaz bi rada izpostavila naslednje. Temeljna načela regionalne politike so partnerstvo in eh, upravljanje na več ravneh. Ampak pogosto se v praksi to ne izvaja. Imamo možnost eh, videti, kako se izvajo operativni programi na več držav, na, v več državah eh, članicah. Ti se sprejemajo na nacionalni ravni, regionalne in lokalne oblasti pa se ne prepoznajo v teh programih. Tako da v prihodnje, ko bomo razmišljali o razvoju kohezijske politike, mora biti eno od pravil to, da se resnično operativni programi pripravljajo regionalno, da bodo to resnično regionalno operativni programi in da tudi eh, lastništvo, kar zadeva njihovo izvajanje, ostane na regionalni ravni. To, kar je ključnega pomena, je tudi vključevanje regionalnih entitet v ekonomsko politiko. To se pogosto zanemarja. Govorimo o potrebi po povezovanju kohezijske politike z evropskim semestrom, ampak brez uloge regionalnih entitet tudi to ne bo možno. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Kaputo. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Dejstvo je, da v kohezijski politiki posvetovanje z regionalnimi in lokalnimi oblastmi v fazi pogajanj eh, obstaja normativ, eh, kar pa zadeva programe, pa ne toliko. Le tretjina držav članice je bilo posvetovanih eh, v letu 2013 in le malo se jih je posvetovalo z regionalnimi oblastmi in zato pa je nujno, da se regionalne in lokalne oblasti lahko pogajajo v predvidljivem eh, pravnem okviru. To je ključnega pomena za njihov razvoj. Regionalne lokalne oblasti morajo biti vključene tudi v eh, oblikovanje, izvajanje in spremljanje programov. Naprimer, eh, Tax Force MIST, ki vključuje različne ravni lokalnih, regionalnih oblasti, nacionalnih oblasti in civilne družbe, je en takšen primer. Pa tako je pomembno, da se izvajo posvetovanje z lokalnimi in regionalnimi oblastmi in na tej podlagi se potem šele pripravi formalna pobuda. Resnično partnerstvo med članicami in regionalnimi in lokalnimi oblastmi je ključnega pomena za zagotavljanje gospodarske rasti in eh, trajnostnih delovnih mest. Hvala lepa, gospod Hepman. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod komisar, kolegice in kolegi. Lokalne in regionalne oblasti ki so odgovorni za 70 odstotkov javnih investicij, so brez dvoma eh, ključna entiteta, ko gre za strukturne sklade. Njihova uloga in njihova angažiranost v eh, izvajanje strategij Unije je vedno večja. Poskrbiti pa moramo za to, da bo to dejansko predstavljalo resnično partnerstvo, ne pa da bo zgolj neko mehansko izvajanje nekih obveznosti strani držav članic, kot to narekujejo uredbe. Poleg eh, koriščenja njihovih izkušenj, eh, in znanja, vidim tudi možnosti eh, za strateške investicije v okviru EFSI-ja. Naprimer, da se regionalne lokalne oblasti vključi v Evropski centr, svetovalni centr za investicije. Kaj ti menim, da mm, le sodelovanje, ki temelji na zaupanju med eh, lokalno samoupravo, članicami in komisijo, lahko izboljša učinkovitost kohezijske politike in eh, pomeni tudi dolgoročne pozitivne posledice za evropsko gospodarstvo. Hvala lepa. Z tem moramo zaključiti, kolegi. Žal je, se dam še dolg, ampak eh, časa nimamo več, zato besedo predajam gospe komisarki. Izvolite. Eh, Hvala lepa. Predsedujoča, spoštovane poslanke in poslanci. Zahvaljujem se vam za vaše prispevke. Veste, da sem tudi sama mnenja, da je naš glavni partner pri regionalni politiki ravno lokalna in regionalna raven. Predsedniki več kot 280 regij so v stalnih stikih z nami. Ti so državljanom najbliže in tako tudi njihove težave najbolje razumejo ko gre za naprimer ustvarjanje delovnih mest, za izboljšanje prometa, izboljšanje vsak dana. Vem, da tudi regije imajo svoje zmogljivosti in potrebujo podporo pri uvajanju in izvajanju financiranja. Vloga mest, tu vam moram dati prav, je zelo pomembna. Rada bi se zahvalila nizozemskemu predsedstvu za pomen, ki ga namenja agenti za mesta. Mesta v Evropski uniji, pa naj si bodo prestolnice ali manjša mesta, so zelo pomembna. 70 odstotkov prebivalcev živi v mestih in so gonilna sila za rast in zaposlovanje. Hvala lepa Evropskemu parlamentu za podporo partnerskemu sporazumu, ki je za nas zelo pomemben. Prav tako se strinjam z gospodovan Nistelrojem, javna razprava o načinu delovanja partnerskega načela in večplastnem upravljanju je pomembna. Naslednji teden bom na plenarnem zasedanju odbora regij in veliko čast mi bo se potem vrniti tudi še sem nazaj v Evropski parlament in poročati o tem. Mislim, da je izmenjava mnen, izmenjava najboljših praks zelo pomembna, kajti imamo države, ki imajo tradicijo in kulturo razvoja projektov skupaj s civilno družbo, skupaj z univerzami in drugimi institucijami. V nekaterih drugih državah pa je tako, da oblasti menijo, da morajo sprejemati odločitve same, ne da bi se posvetovali z državljani. Zato moramo še prav posebno opozoriti na to, da bodo lokalne in regionalne ravni vključene v posvetovanje. Veste, novi programski okvir je pred nami in to je seveda zelo pomembno. Ne moram odgovoriti na vsa vprašanja, ki so bila zastavljena. Gospod Jakovčič je zastavil eno od vprašanj, ki je potem bilo omenjeno še strani drugih kolegov. Naj povem tole. Vsaka država se lahko organizira tako, kot hoče. Pomembno pa je, da se projekti izvajajo in da se pri tem držimo pravil pri upravljanju z evropskimi sredstvi. Imamo države, kot je Polska, centralizirana država, ki zelo dobro črpa evropska sredstva. Potem imamo primer Francije, naprimer, ki je decentralizirana država, pa tudi dobro deluje. Torej, vsaka država se lahko sama odloči za svoj sistem. Nadaljevali bomo z našim delom tudi pri izvajanju partnerskih, partnerskih načel sodelovanja z našimi državami članicami po petem členu pravil Evropskega investicijskega sklada. Kar se tiče beguncev, pa naj povem tole. Nobene države, nobene regije ne moramo prisiliti, da izkoristijo evropska sredstva. Poslali smo dopis vsem ministrom in sporočili smo jim, da smo pripravljeni spremeniti operativne programe. Vemo namreč, da so te programe pripravili pred letom dni, ko teh perečih težav z begunci še ni bilo. Italija je bila edina država, ki je spremenila operativni program. 220 milijonov evrov smo že zagotovili za mobilne bolnišnice in za vrce. Zato, da smo se torej odzvali na potrebe. Francija, Nemčija že uporabljata Evropske sklade za integracijo beguncev. Potrebno pa je zagotoviti še več sredstev za več držav. Kakorkoli že. Gotovo si želimo to podpirati. Je pa en den od poslancev UKIP-a dejal, da so evropska sredstva potrebna. Prihajate z manj razvitega področja, ki zelo trpi, ker je bilo zaprtih veliko tovarn. Z veseljem bi prišla v vašo regijo in si to ogledala, tako da bi pokazali britanskim državljanom, kako lahko kohezijska politika prispeva k temu, da bi ustvarili delovna mesta, da ponovno usposobimo delovno silo in to v regiji, ki je zelo obremenjena. To je včasih, ko potrebujemo solidarnost, še prav posebno pomembno. Hvala lepa. Diskutamo in kontinuare pe această temă. Mulțumesc mult. I thank you very much, Commissioner. Uh, Hvala lepa, komisarka. Razprava.